Um, dobro jutro kolegice in kolegi nadaljujemo z zasedanjem prva točka na dnevnem redu pa je poročilo gospe soledad cabezon ruiz